όσοι κάθεστε όρθιοι. Prosim za nekoliko miru v dvorani. Prosim, da sedete na svoja mesta, če pa ne boste sodelovali v razpravi, zapustite dvorano. Naslednja točka na dnevnem redu izjavi sveta in komisije v zvezi z izvajanjem in dediščino Evropskega leta za razvoj. V imenu sveta gospod Šmit. <laughs> Gospod predsedujoči, drage poslanke in poslanci, nekaj dni nas čaka do uradne slovesnosti ob koncu Evropskega leta razvoja 9. decembra v Luksemburgu.